Äh, tako. Prehajamo k dnevnemu redu. Predvidevam, da se z dnevnim redom strinjate. Ja. Predsednik nima nobenih obvestil. Ja, tako je. S tem prehajamo k

Potem bi se rad že na začetku zahvalil poročevalcem v Senci in pa njihovim sodelavcem za odlično sodelovanje v zadnjih tednih. In hvala lepa za pripravljenost na sprejemanje kompromisov. Sedaj pa prehajamo v glasovanju. Kompromis pet. No, to je vendarle logično. Jaz sem za.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 Proti, vzdržani, zavrnjeno. 118 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 121 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 122 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 123 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani. Zavrnjeno. 126. 123 želite preveriti. Elektronsko glasovanje. Hm? Kaj pa je to? Wrong side, yeah. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 27 proti 20, sprejeto. 126 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 128 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 129 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 130 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 131 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Ja, v šumenski šlozen. Hm. Konec glasovanja. 19 proti 30 zavrnjeno, 132 za, proti vzdržani zavrnjeno, 133 za, proti vzdržani zavrnjeno, 134 za, proti vzdržani zavrnjeno, 135 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog. Da je gegenenthaltung angenommen. 145 za, proti vzdržani sprejeta. Kompromisni predlog 14 za, proti vzdržani sprejeta. Kompromis 15 za, proti vzdržani sprejeta. Kompromis 16 za, proti vzdržani sprejeta. Kompromis 17 za, proti vzdržani sprejeta proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 216. Kje pa je? 216 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 217 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 218-19 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 220 za, proti vzdržani, sprejeto. 221 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 18 za, proti vzdržani, sprejeto. 236 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 19 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 20 za, proti vzdržani sprejeto. 21 za, proti vzdržani sprejeto. 22 za, proti vzdržani sprejeto. Triindvajset za, proti vzdržani sprejeto, dvesto osemintrideset. Za, proti, vzdržanje sprejeta. Želite preveriti 238, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Dvainštirideset proti devet, eh, z majhno večino sprejeto. 239 je brezpredmeten, 240 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 241 za, proti, vzdržani, sprejeta. 242. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ta bo združen z 241. Naslednji je brezpredmeten, 244 za, proti vzdržani sprejeto. 245 za, proti vzdržani zavrnjeno. 200 Naslednji je brez predmeta, ne, je, ni. 246 za, proti vzdržani sprejeta. 247 je brez predmeten, kompromis 24 za, proti vzdržani sprejeta kompromis 25 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 26 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 27 eh, za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 28 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 29 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, kompromis 30 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 31 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 32 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 33 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 34 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 35 za proti vzdržani sprejeto, Proti vzdržani je sprejeto. Kompromis 36 za. Proti vzdržani je sprejeto. Kompromis 37. Eh, Ana Gomeš, gospod predsedojoči, tukaj je govora o boju proti eh, terorističnim dejavnostim v Sahelu in Potem eh, je tukaj navedba eh, taborišč eh, povezanih z islamsko državo. Morali bi napisati v okupiranem delu Zahodne Sahare ali pa izpustiti nadaljne besedilo. Torej, tveganje terorističnih dejavnosti v uh, Zahodni Sahari. Torej, ali to izpustimo ali pa dodamo v uh, okupirani Zahodni Sahari. Ja, jaz mislim, da obstaja tudi druga taborišča. In zato, ker ne moramo vseh našteti, lahko to črtamo. Ja, se strinjate? Dobro. Torej, sledimo predlogu Ane Gumeš torej kompromisni predlog eh, brez eh, navedbe teh taborišč. Kdo je za eh, kompromis 37, proti zdržani sprejeto. Kompromis 38 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 39 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 40 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Potem pa kompromis 41 za proti vzdržani sprejeto. 449 za proti vzdržani zavrnjeno. 450 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, 451 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 42 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 461 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 43 za, proti vzdržani sprejeto. Gospa, gospod eh, Van Orden, ali imate morda vključen mikrofon? Čudovito eh, vas je poslušati vaš čas. Vaša angliščina je odlična. Blizu oksfordski angliščini. O čem smo sedaj glasovali? Sedaj kompromis 45 za, proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 476 za, proti vzdržanje sprejeto. 481 za, proti vzdržanje eh, zavrnjeno. 482 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 483 za, proti vzdržanje sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, 490 za, proti vzdržanje sprejeto. Potem so vsi naslednji brezpredmetni, 494 za, proti vzdržanje sprejeto, 495 za, proti bomo preverili. 495 za. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 28 proti 25 sprejeto. 496 za, proti vzdržani zavrnjeno. 497 za, proti vzdržani zavrnjeno. 498 za, proti vzdržani sprejeto. 500 za, proti vzdržani zavrnjeno. 501 za, proti vzdržani zavrnjeno, 502 za, proti vzdržani zavrnjeno, 503 za, proti vzdržani zavrnjeno, 504 za, proti 504 za, proti vzdržani zavrnjeno, 505 za, proti vzdržani zavrnjeno proti, bomo preverili. Konec glasovanja. 26 proti 27 zavrnjeno. 506 za, proti vzdržani sprejeta, 500 7 je brez predmeten, 508 za. 5 nič 8 za. Proti. Bomo preverili. Abgelegt. 25 proti 29, zavrnjeno. Zanimivo. Kompromis 46 za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 47 za, proti vzdržanje sprejeto. Potem kompromis 1 za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 2 za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 2 za, proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 44 je potem na vrsti. Prosim, glasov iz dvorane tolmači žal ne slišimo. Kdo je proti glasovanju v sklopu? Ja, vsi socialisti. Kdo je proti temu glasovali v sklopu od 44 do 52? Nisem prosil za glasovanje. O čem glasujete? Dobro. Potem glasovanje v, sklep, v sklopu od 44 do 52. Ne. 44 za. Proti vzdržani zavrnjeno, 45 za, proti vzdržani zavrnjeno, 46 za, proti vzdržani zavrnjeno, 47 za, proti vzdržani zavrnjeno, 48 za, proti vzdržani zavrnjeno, 49 za, proti vzdržani bomo preverili.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 proti vzdržani zavrnjeno. No, pa bi lahko glasovali v sklopu. Kompromisni predlog 3 za, proti vzdržani sprejeta. Kompromisni predlog 4 za, proti vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 1 za, proti vzdržani sprejeta. 2 in 3 sta identična za, proti vzdržani sprejeta proti, vzdržani zavrnjeno, 4 za, proti, vzdržani sprejeto, 6, 7 in 8 so identični za, proti, vzdržani zavrnjeno, 10 je jezikovni popravek, 11 za, proti, vzdržani sprejeto, 14 za, proti, vzdržani sprejeto, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto se mi zdi. 16 za, želite preveriti, 15 elektronsko glasovanje, glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja, 29 proti 25, eno zdržan glas sprejeto. 16 za, Proti vzdržani zavrnjeno. 18 za. Proti vzdržani sprejeto. 20 je brezpredmeten. Sedaj pa proračun. Ne, ne, ne. Kompromis je bil sprejet. Ja, Vsi predlogi sprememb so brezpredmetni, zaradi tega, ker smo sprejeli kompromis 46 in tudi uh, kompromis 47. We come to the final vote. In še končno glasovanje. Glasujemo. Abstimmung ist geschlossen. Was haben wir denn jetzt? Konec glasovanja. No, kaj pa imamo zdaj spet tukaj? Neka ceta zgodba. Poročilo je sprejeto z 41 glasovi za, 9 glasovi proti in 4 vzdržanimi. Poročevalec poroča, da se prisrčno zahvaljuje. Hvala. To smo imeli, ne cedo. Hm? But we have to introduce it. Hm? Yeah? For losing. Hm? Gospa Lozing, GUE NGL je uložila poročilo glasovočem manjšine in smo ga že poslali sekretarjatu. Hvala. Hvala lepa. E, smo ga že prejeli, hvala lepa. Naslednje zasedanje bo mogoče naslednji ponedeljek. Torek? No, torek.